Sedaj pa nadaljujemo z razlago glasovanj in uh, začenjamo z uh, poročilom Elka Drugi. Kot prvemu dajem besedo gospodu Golmešu. Gospod Golmeš, ja, ste tam? Merci, merci, madame la... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasovali smo o poročilo gospoda Elka Dravja. Šlo je za prejemke direktorjev javnih eh, družb in eh, tistih, ki delajo v fin na področju finančnih storitev. V moji državi, v Franciji torej, so člani oprav ponavadi iz višjih slojev uradniških krogov in operirajo na nemoralni način in na nemoralne načine tudi zasedajo mesta v različnih nadzornih svetih, zato dobivajo svoje bonuse in ko se upokojijo, dobijo še zlato obravnino. Dobijo plače, ki si jih sami odobrijo in določijo, krati pa jih podpirajo podjetja. In ta podjetja imajo običajno tudi uslužbence in zaposlene, ki zaradi tega trpijo. Zaradi tega, ker člani upravnih odborov niso primerni. To ne gre tako naprej, to se mora končati, nujno končati, kajti drugače bomo tržno gospodarstvo diskreditirali in kapitalizem bo padel v nemilost. Hvala lepa, kot naslednji Mr. Hennen. Gospa predsedujoča zdaj poskušamo določiti pogoje za zaposlovanje v zasebne gospodarstvo. Nekateri prihajajo iz držav, kjer je to običajno, tudi v naši državi smo šli nekaj korakov v tej smeri v 70-ih letih z hudimi posledicami. Ni pravo delo vlade, da govori, kako naj ljudje oblikuje svoje delovne pogoje. Če me želite zaposliti in ste zadovoljni z mano, država ne sme tukaj se umeševati. Tudi Evropska unija ne. Razumem, da so ljudje jezni na banke v tem trenutku, vendar pa ta predlog ni sorazmerni odgovor na to, kaj se je zgodilo. Je izraz velike jeze. Mi smo bili proti eh, pomoči eh, bankam, nismo razumeli, zakaj naj bi izkoristili denar, da okoplačevalec, da bi reševali banke pred eh, lastno neumnostjo. Nekateri so, ki so takrat trajali na državnih pomočih, eh, zdaj eh, poskušajo zadeve regulirati. Je pa to, če že, eh, vprašanje za države članice, ne pa za Evropsko unijo in za Brusel. Gospod Kamal, hvala lepa, gospa predsedujoča, zelo lepo vas je videti na tem mestu. Vsi se strinjamo, da je treba povezati nadomestila z ustreznim delovnim rezultatom in priča smo temu, da direktori, bankerji dobivajo, bankirji dobivajo denar za neospeh, kar je pripeljalo do vse večjega zadolževanja in spostavljanja problematike, katere se zdaj vse bolj zavedamo. Vendar pa eh, se zavedamo tudi posledic pretirane regulacije. Vim, da ne. Če bomo zadeve preveč zregulirali, bom regulirali bonuse tako, da zadeve ne bodo urejene na ta način, da bodo sorazmerne z uspehom. Na ta način bodo samo povečali osnovno plačo, fiksni del plače in zmanjšali variabilni. In potem se bomo znašli v situaciji, v kateri uh, bosta učinek in plačilo še manj sorazmerna kot eh, doslej. Zato moramo razmisliti o posledicah našega delovanja. Hvala lepa, zdaj prihajamo na poročilo Leotard. Gospod Lavija ima kot prvi besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kar poskušamo tukaj storiti je urediti trg eh, za nova živila ki prihajajo iz tretjih eh, držav. Postavljamo standarde za nadzor, za označevanje in prodajo tih novih živil. Namen je parlament potrdil in sicer, da bi zagotovili čim višjo stopnjo varnosti za človeško zdravje, za zdravje živali, za okolje in za potrošnike na splošno. Svet je samo, odobril samo delno to, kar sem pravkar omenil. Zelo pomembne zadeve svet v prvem branju ni upošteval, zato smo zadeve v parlamentu spet eh, spravili na mizo. Gre za klonirano hrano, klonirana živina, ki, živila, ki se nahajajo v hrani, prehrani za ljudi in v krmi. In brez, da odpredelimo poreklo, ne bomo uredili zadeve in povečali varnosti. Gospod Kalinovski. Gospa predsedojoča, pred mesecem smo glasovali o dokumentu o označevanju živeli. Želeli smo, da dobijo potrošniki dobre informacije o tem, kaj se nahaja v živilu, ki ga uživajo, da skrbimo za zdravje naših potrošnikov in nočemo dopustiti, da bi živila, ki, iz, ki so sestavljene iz genetsko spremenjenih organizmov, na naš trg in pa naše trgovine. Želimo si varno hrano za naše potrošnike. Ne smemo obupati nad eh, živili, za katera vemo, da so zdrava, ne smemo se spuščati v nevarne eksperimente na tem področju. Lepa. Grazie, presidente. La tecnologia... Lepa, predsedujoče. Področje živin. Je urejeno z predpisi in eh, ne smemo sprejemati določil, ki, bo, ki ne bodo eh, upoštevala varstva potrošnikom in zdravja. Treba zagotoviti visoko kakovost eh, živil. Tukaj gre za celo vrsto živil, pri katerih je treba zagotoviti, da so varna in zanesljiva. Ampak to je sinek vanun našega dela. Treba je varovati človeško zdravje. in zato potrebujemo, potrebujemo ustrezne ukrepe, ki bodo spremljali samo zakonodajo. Svet eh, zdaj predlaga seznam vseh eh, proizvodov, ki imajo mm, nek značaj novosti, tako da se bodo ljudje zavedali, kaj je v njih in da je v njih nekaj, kar je rezultat tehničnih in genetskih eh, modifikacij. Zato zdaj lahko rečemo, da smo zadovoljni s trenutnim zakonodajnim okvirom. Gospod Jar. Ogotavljam, eh, da nimamo gospodarskih zahtev po uporabi kloniranega mesa za človeško uživanje. Poleg tega pa tudi niso še raziskane posledice to vrstnega uživanja. Kloniranje živali ni eh, združljivo za evropsko zakonodajo, zato tudi ni dopustno, da imamo živila iz kloniranega vira. To moramo prepovedati in naši državljani pričakujejo ustrezne stališče. Gospod Sifis. Hvala lepa, predsedujoča. To je pomembno poročilo. Hitri tehnološki razvoj je pripeljal do novih živil, do novih tehnologij, ampak živila, ki se proizvajajo iz genetsko spremenjenih živali, v nas zbujajo veliko skrb, kar zadeva učinke na zdravje ljudi tehnološki znanstveni razvoj je neizogiben, vendar pa je treba najprej razbliniti vsakršna tveganja glede vplivov na zdravje ljudi. Zato je treba pozorno spremljati eh, to vrstna živila in paziti na to, katera dajamo na trg in omogočiti ustrezno informiranje. Gospa Karsenbild. Glasovala sem za to, da komisija pripravi poročilo o kloniranih eh, živilih, ki bi prepovedala to vrstna eh, živila. Ljudje v Evropi tega nočejo in jih tudi skrbi za dobrobit živali. Komisija je dejala, da ni potrebe po kloniranju za zagotavljanje varne oskrbe z hrano v Evropski uniji in da je to celo slabo za živali kloniranje je drago in um, časovno zelo zahtevno, zato je seveda treba nadaljevati z raziskavami in spodbujati komisijo in EFSO, da pripravljajo tehnologijo in um, mnenja glede vseh vidikov kloniranja. Pomemben aspekt uh, pri tehnološkem testu je tudi, da ni mogoče pokazati razlike med kloniranim in nekloniranim mesom, zato ne moremo osrezno obvestiti potrošnike in jim omogočiti izbiro, do katere imajo pravico. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Iseja. Hvala lepa. Nismo imeli dovolj informacij pri glasovanju, naprimer, kako vpliva nanotehnologija na proizvodno živil. Parlament bo preprečil oziroma prepovedal uporabo kloniranega mesa in kloniranih živali za proizvodno živil, kar je dobro, kaj ti določene mm, nebolezni in hitro staranje celic, eh, sodijo med posledice, ki so že bile ugotovljene pri kloniranih eh, živali. Zato je treba za ta nova živila uporabiti klinične teste, kot jih uporabljamo tudi pri zdravilih. Klonirana živila bi morala biti tudi ustrezno označena na embalaži o tem, da eh, vsebujejo to vrstne proizvode. Gospa Murki, najte. Ačiū, ponia pirmininkė. Eh, naujų maisto produktų reglamentų. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča ko gre za direktivo o novih živilih, sem glasovala proti vstopanju živil na naš trg, ki prihaja od kloniranih živali. Mislim, da moramo razlikovati med znanstvenimi raziskavami in praktično uporabo živil, ki bi se proizvajali iz kloniranih živali. Večina evropskih državljanov je proti kloniranemu mesu na evropskem trgu, zato moramo njihovo mnenje tudi ustrezno upoštevati. Kakovost to vrstnega mesa bi bila zelo dvomljiva, kajti ne vemo še veliko učinku eh, takšnih živil na človeško zdravje. Drug, kar zadeva pa etične narave, podati moramo signal, da smo proti proti uporabi živili iz kloniranih živali. Zato komisijo pozivamo, da pripravi zakonodani predlog na to temo. Hvala lepa, gospod Takula. Hvala lepa, zase je lahko tudi povem, da sem glasoval za to, da klonirano meso črtamo iz evropskih. Eh, menijev in evropskega trga živil. Sem zato, da varujemo zdravje ljudi in tudi skrbimo za dobrobit živali. Gre ne samo za dobrobit živali, ampak tudi za dobrobit ljudi. Poskrbeti moramo za to, da bodo imeli vsi potrošniki na voljo varna, zdrava živila ne pa da trgi odločajo o tem, kako naj bi se obnašali potrošniki. Pomembno je vedeti, da nimamo dovolj informacij o nanotehnologiji in o kloniranem meso. Nekaj je informacij o tem, da vplivi na zdravje niso samo pozitivni, da lahko zadeve vodijo do bolezni, ki izhajajo iz živili. Potrebujemo čista živila, varna živila. Eh, Želel bi reči, da vas imenujem za dobrega prijatelja. Eh, Zato bi se zahvalil, kot tudi ostalim liberalnim demokratom, za vlogo, ki ste jo odigrali pri spremenju zakonodaje oziroma pri pripravi zakonodaje, o kateri smo glasovali danes, kjer je šlo za. podaljšanje časa za regulacijo finančnih storitev. Veliko finančnih storitev je koncentriranih v Londonu, gospod Henan. Govorili boste o poročilu Liotard. Nadaljevali bomo z poročilom Kramer, kjer imam gospoda Kalinaskeja na mojem seznamu. Pani predsednica, dziękuję bardzo. Treba wykorzystać wszelkie dostępne. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skoristiti moramo vse tehnologije, ki so na voljo, da bi zmanjšali industrijske emisije in zavarovali naše okolje. Direktiva sveta in parlamenta spodbuja razvoj tovrstnih tehnologij in vodi v harmonizacijo zakonodaje v državah članicah, ko gre za varstvo okolja in zmanjšanje emisij. Seveda potrebujemo še dodatne administrativne postopke in ne smemo uvajati tržnih instrumentov in moramo pospešiti uvajanje tržnih instrumentov, ki bodo ukrepili izvajanje direktive, treba pa je poskrbeti za to, da ne bomo s tem ustvarjali prevelikega administrativnega bremena. Hvala lepa. Celovit pristop Evropske unije, kar zadeva preprečevanje in nadzorovanje nesnaževanja, nam omogoča, da smo vedno bolj prisotni tudi pri nadzoru industrijskih emisij. Varstvo okolja, v katerem živimo, je nujno potrebno za zagotavljanje čim več, čim boljše kvalitete življenja bodočih eh, generacij. Gre za varstvo voda, zemlje, tal, eh, zraka in tako naprej. Zato moramo skrbeti na različnih ravnet in eh, uvesti strateško kontrolo za zmanjšanje industrijskih emisij. Tako da bi izkorenili to, kar se je dogajalo v zadnjih letih, zato pa ne potrebujemo preveč eh, togih pravil v industriji za varstvo našega eh, planeta v času gospodarske in finančne krize. Bi se lahko pojavila nevarnost, da bodo določene industrije morale nositi visoke stroške, če se ne bodo zmogle, tako da moramo pri izdatkih eh, poskrbeti za to, da kratkoročno dosegamo cilje in postaviti cilje, ki jih lahko izvaja vse države članice. Gospod Barteloci. Sì, grazie signor Presidente. Arriva, gospa predsedujoča. Izzivi povezani z preprečevanja in nadzorovanja osnaževanja industrijskih objektov, je zelo aktualna tema in se nanaša na različne eh, panoge. Tukaj gre za varstvo okolja, za zdravje ljudi in tudi za zavarovanje eh, podjetij. Zato ima Evropska unija celovit eh, pristop, ki bo pošteval te različne vidike Naš cilj je omogočanje uporabe novih tehnologij, ki bodo omogočile zmanjševanje emisij in omejevanje emisij Evropska unija ureja delovanje industrijskih obratov, vendar naše cilje spodkopavajo velike emisije, do katerih pogosto še vedno prihaja. Seveda pa mora naša podjetja hkrati ostati konkurenčna, da bodo obstala tudi v prihodnje. Politično gledano se moramo zato zauzemati na tem področju, to smo že storili. Potrebujemo tudi ustrezne korake, ustrezna posvetovanja, to smo storili, tako da smo se v tretjem eh, trilogu uspeli dogovoriti, zato sem podal podporo za to poročilo. Gospod Mecaros. Hvala lepa, predsedujoči. Danes. Se moramo z okoljem ukvarjati na celovit eh, način, ko smo dobili delegijo IBPC, ki ureja 52 tisoč industrijskih eh, obratov, smo s tem poskušali zajeti večino industrijskih emisij To je pomemben del industrije, so pa to obrati, ki tudi najbolj onesnažujejo okolje. Tukaj poskušamo omejevati in preprečevati industrijske emisije. Če želimo uspeti, bomo morali povezati različne pravne instrumente, ki jih imamo na voljo, tako da bodo države članice lahko ustrezno pripravile referenčne dokumente.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 Gozdovi imajo zelo pomembno vlogo pri varovanju okolja. To so zelo trajni ekosistemi in tudi del pokrajine, del krajine. Hkrati pa igrajo tudi socialno vlogo, sploh na podeželju. Zato mora Evropska unija omogočiti konkurenčnost na trgu lesa in spodbujati tudi biološko raznolikost. E, treba poskrbeti za odpravljanje posledic velikih naravnih e, nesrečnih katastrof, kot so bile poplave pred kratkim in upoštevati pomembno vlogo gozdov. Gospod Jar. Zelo pozdravljam, da se je Evropska unija odločila, da bo preprečila ilegalno sečnjo gozdov. To je bilo nujno potrebno storiti. Krati pa je bilo treba najti uravnotežen kompromis, ki bo lesno predovanje industriji omogočil delovanje brez pretiranih administrativnih bremen. Veseli me, da jim nismo naložili preveč, hkrati eh, pa se resno lotili problema uničevanja gozdov. Z cenenim eh, lesom, ki prihaja iz tretjih držav in je eh, posekan ilegalno, ni več eh, tako konkurenčen in od tega bodo imele koristi naše industrijske panoge. Hvala lepa. Gospa Korhola. Hvala, gospa predsedujoča. Cilj Evropske unije je, da bi izkorenili nezakonito sečnjo in to mislim, da je zelo dober cilj. Zato sem sama tudi to poročilo podprla. Ko govorim o nezakoniti sečni, lahko ugotovim, da to pravzaprav predstavlja veliko overo za tiste, ki spoštujejo pravila v okviru lesno-predelovalne industrije. Soočati se moramo tudi s temi eh, težavami, ki jih imajo ti predelovalci zaradi nezakonite sečne. Včasih pa nismo resno jemali njihovih težav. Vsega obžalovanja vredno bo, če bo naša evropska zakonodaja oslabila položaj tistih, ki zakonito delujejo na trgu in spoštujejo pravila. Upravljavci so tudi nekoliko zaskrbljeni zaradi posledic, kar bi lahko prišlo do dodatnih eh, birokratskih bremen, kar zadeva recimo zahtevo posledljivosti. Ravno tako se zdi, da bomo sedaj pravzaprav poštevali notranji eh, vidik, vidik Evropske unije, čeprav je to globalni vidik in moramo iti nekoliko dlje. Gospod Sančes, presedo, gospod Henan, sedaj pa je vaša priložnost, da se oglasite. Hvala. Kako bo to poročilo rešilo konkreten problem? Seveda, mnogi so krivi zaradi kreditnega krča, banke, nacionalni regulativni organi, potem tudi vlade zaradi določenih obrestnih mer, ki so bile previsoke. Mislim pa, da s tem poročilom ne bomo rešili konkretnih težav. Lahko povem, da smo pravzaprav zelo besni na vse tiste, ki delajo v finančnem sektorju. Vse lepo in prav, če predstavljaš tisto državo, ki nima zelo pomembnega finančnega središča in sektora, ampak moji, vaši volivci so takšni, da predstavljajo pravzaprav britansko finančno gospodarstvo in finančni sektor v Britaniji je tisti, ki plačuje za to porabo. Tako da, če bomo upoštevali eh, te predloge, če bomo pravzaprav poskrbeli za to, da bo eh, London eh, bil reguliran iz Bruslja, bo to isto kot skupna ribiška politika, kar pomeni, da bo to negativno vplivalo na naš finančni sektor. Razumem, da nekateri so proti kapitalizmu, da nimajo radi Londona in zato seveda tega niso podprli. Ampak eh, mislim, da mi kot Britanci tega nikakor ne bi smeli podpreti. Hvala. Poročilo. Gular in gospod eh, Antonioci. Grazie, presidente. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Sam menim, da je kreditni krč eh, pokazal, da je nujno, da Evropska unija deluje in eh, da ima finančni nadzor, ki je čim bolj učinkovit ter celovit. Tako da bi se lahko izognili eh, temu, da bi prihodnosti izbruhnila podobna kriza. Po mojem mnenju pa je Evropski odbor za sistemsko tveganje najboljša možna rešitev. Tako bomo lahko obvarovali notranji trg Evropske unije. Pokazali bomo, da smo dosledni pri svojih odločitvah in da se odziramo na potrebe državljanov. Naši državljani že kar nekaj časa čakajo, da sprejmemo ustrezne ukrepe. Eh, Gospa Andrekjene, najlepša hvala. Sama sem podprla vsa poročila, ki so povezana s finančnimi storitvami, finančnimi trgi. Podprla sem tudi poročilo kolega Garcia Markalja. Ko govorimo o finančnih institucijah, je nujno, da imamo boljšo zakonodajo, kar zdeva bančne storitve, da zagotovimo večjo transparentnost pri izvedenih finančnih instrumentih in eh, da bomo pravzaprav se borili eh, proti eh, določenim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 regulirali, če ne bomo imeli ustreznih eh, nadzornih organov, to se je žal zgodilo v preteklosti, se ne bomo mogli boriti proti globalni recesiji in krizi. Lahko povem, eh, da smo sedaj soočeni z resnimi tveganji zaradi neustreznega finančnega sistema in to je ogrozilo tudi notranji trg. Tako da, če bi lahko naredili korak naprej, če ne bi rekli ne temu začaranemu krogu, pa zapravo potrebujemo boljše predpise. Naši partnerji v ZDA v kongresu so že sprožili to vrstne ukrepe. Gre za to, da so sprejeli zakonski predlog Frank Bill in pravzaprav je sedaj skrajni čas, da se Evropska unija odzove in da sprejme podobne zakonodajne ukrepe. Garcia, Amargalo in Marfi, to je poročilo, ki ga sedaj obravnavamo, če ste nekateri odvomili. Gospod Antonioci, ponovno ste na mojem seznamu, izvolite. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča sam podpiram Evropski bančni organ. Mislim, da ga moramo vzpostaviti. Zakaj? Tako bomo lahko zapolnili številne zakonodajne vrzeli in pokazalo se je v tej finančni krizi, da so te vrzeli res zelo velike. Evropski parlament na te vrzeli že kar nekaj časa opozarja. Videli smo, da imamo kar nekaj poročil na to temo in nujno je, eh, da mednarodni finančni nacionalni organi se usklajujejo. Prej so bili omejeni na nacionalni okvir in izkazalo se je, da takšen pristop ni ustrezen, če naj bi nadzorovali finančne inštitucije. Ko govorim o notranjem trgu, potrebujemo celovit pristop in tukaj se moramo odzvati. Tukaj ni meja. Tako da to je lahko prvi pomemben korak naprej, tako da se bomo izognili podobnim težavam. Gospod Palovni je naslednji, izvolite. Eh, Hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Mislim, da vzpostavitev tega neodvisnega organa, ki bo imel dovolj pristojnosti, ki bo lahko tudi izrekel sankcije in bo lahko neposredno posegel na trg, ne da bi prosil eh, zadovoljenje Evropsko komisijo ali, ali nacionalne vlade, je pristop, ki je dober. Imam pa nekaj vprašaj. Mislim, da se moramo še nekoliko pomujati, da moramo oblikovati boljše rešitve, kar zadeva davke in kar zadeva bančni sistem. To je problematika, ki me nedvomno skrbi. Poskrbeti moramo zato, da sedaj ne bo največ bremen na majhnih ali srednje velikih podjetjih ali pa recimo na državljanih. Tako da lastniki ravno tako morajo imeti ustrezne finančne rešitve. Potrebujemo trdno finančno osnovo. Zavarovati moramo depozite državljanov in mislim, da je tudi to nujno. Tako da, če bomo pravzaprav začasno prekinili določene finančne dejavnosti, če bomo prepovedali eh, določene finančne produkte, moramo imeti pravzaprav tukaj zelo razdelan pristop. Ne smemo kaznovati vse neposredno spremljanje strani Evropskega bančnega organa, ki bo ocenjeval sistemska tveganja, po mojem mnenju je to rešitev, ki se mora upoštevati. Potrebujemo tukaj makrofinančne rešitve, kot tudi mikrofinančne rešitve in ta nadzorni finančni organ mora to sprejeti. Svet je tisti, ki bo moral oblikovati te rešitve. Gospa McCarthy, sedaj je njeno poročilo na vrsti, gospod Takola, izvolite. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Lahko povem, da sem v končni fazi to poročilo podprl. Upošteval sem stališče svoje politične skupine, ampak zaradi določenih vidikov nisem najbolj zadovoljen in mislim, da se tovrstne rešitve ne smejo znajti v zakonodaji. Pravzaprav nihče tukaj si ne želi, da bi banke financirali in podparjali davkoplačevalci. Potrebujemo pravila, ampak ta zakonodajni okvir, ki je zelo strok, pravzaprav ni zakonodaja, ki bi jo morala sprejeti Evropska unija. To je ne nazadnje v pristojnosti nacionalnih zakonodajnih organov in nacionalnih bank. Seveda lahko bi imeli etične razprave o tem, kaj je smiselno, kaj je nujno. Vseeno pa vem, da obstajajo različna stališča v 27 državah članicah o tem, kaj je nespametno, kaj pa je ustrezno. Zakaj pa sem to podprl? Številni elementi so dobri. Recimo, samo regulacija. Mislim, da bi bilo dobro, da banke delujejo na trdni osnovi in da prevzamejo svoj delež odgovornosti veliko bolje kot prej, ker si ne želimo ne na zadnje nove krize. Poročilo Ferreira, gospod Mastela. La recente crisi finanziaria, signor Presidente. Najlepša hvala. Nedavna finančna kriza pa je sprožila številne razprave. Spraševali smo se o tem, ali moramo poseči, da bomo zagotovili vzdržene finančne trge in sisteme ukrepi, ki so bili eh, do sedaj sprejeti, nas bodo veliko stali. Potem pa je s tem povezano še veliko drugega. Pravzaprav gre za to, da se je skrčil kreditni trg, ravno tako finančni trgi, podjetja so paralizirana, stopnja brezposelnosti je vse večja, ravno tako pa imamo velike težave, kar zadeva davčne prihodke. Tako da veliko stvari, preveč stvari eh, morajo plačati davkoplačevalci. Stopnja brezposelnosti je previsoka. Tako da evropske sistemske rešitve, tudi ameriške rešitve so pravzaprav takšne, da niso ustrezne. Skrbi nas eh, in vprašanje je, kaj bomo naredili s konkurenčnostjo. To je dodaten udarec. Poštevati moramo dosledne rešitve, potrebujemo mednarodno usklajenost pri pravilih in postopkih. Evropska unija pa je tista, ki mora dejansko poseči v ta prostor in se odzvati na potrebe finančnega sistema. Skrbeti moramo za to, da je notranji trg ustrezen. Hvala. Poročilo o Evropskem instrumentu za finančno stabilnost. Gospa Podimata. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα καταψήφισε σήμερα το ψήφισμα. Αποφάσισε να... Naša politična skupina je zavrnila osnutek rezolucije, kar zadeva odločitev, ki smo jo sprejeli 9. maja, ko smo rekli, da ne bi spostavili Evropski instrument za finančno stabilnost ter Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo. Zakaj smo temu nasprotovali? Mislili smo, da so ti ukrepi ustrezni in pomembni, če ne bi zavarovali enotno valuto in poskrbeli za stabilnost evroobmočja. Naj vas samo spomnim, da je takrat Evropski parlament eh, že kar nekaj časa zahteval od sveta, da stopi po tej poti. Rekli smo, da bi morali biti enotni, da pravzaprav moramo poslati sporočilo o solidarnosti. Mislim, da je Evropska centralna banka rekla, da je ta stabilnost nujna, da je rekla, da je nujno biti enoten in solidaren, ker je na zadnje posegla na trg obveznic. To mislim, da pravzaprav upošteva rešitev, ki so jo sprijeli gospodarski ministri. Nikakor pa to ni usklajeno s 14. odstavkom in tukaj smo zelo kritično naravnani do teh odločitev. Gospa Vedre. Evropski instrument za finančno stabilnost eh, in eh, ti instrumenti, ki bi zagotavljali stabilnost, so prišli nekoliko prepozno. Ampak to so zgolj začasni ukrepi. Kar zadeva krizo, mislim, da je zelo jasno pokazala, da številne države, predvsem tiste države, ki so v evroobmočju, so države, ki imajo res, eh, resne težave. Usklajevanje ni ustrezno. Lahko bi tudi razpravljali o tej zamisli, kaj je z Evropskim instrumentom za finančno stabilnost, ali naj ga oblikujemo ali ne, ali je to sploh potrebno. Ampak predtem se moramo vprašati, kaj je s starimi inštitucijami in instrumenti. Upoštevati moramo kohezijo. Izogniti se moramo temu, da stabilnost evroobmočja in eh, dobre bonitetne ocene ne bodo ustrezne, kar eh, lahko povem, da nas eh, skrbi. Lahko povem, da moramo upoštevati globalni okvir in gre za to, da so trgi medsebojno povezani. Potem pa še prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji. Gospod Higgins je prvi na mojem seznamu. This, uh... Najlepša hvala. Podporil sem to rezolucijo, kar zadeva Islandijo kar zadeva posojila za islandske banke. Rekli smo, da jih moramo poplačati, ampak nikakor nismo rekli, da bi islančani bili tisti, ki bi to plačali. Pravzaprav zahteva Britanije in nizozemske bi pomenila, da bi imeli 3,7 milijonov evrov dolga. Naj pa spomnim. Evropski parlament, da 93 odstotkov prebivalstva v Islandiji je zavrnilo ta pristop. Uh, pravzaprav niso želeli eh, prevzeti to odgovornost, ker na zadnje niso oni krivi za te dolgove, ampak finančni špekulanti. To so bili eh, kockari, ki so želeli veliko zaslužiti zaradi te špekulacije. Zato mislim, da bi oni morali plačati za to. Evropske inštitucije, predvsem Evropska komisija, pa izvajajo pritisk na države članice, gre za to, da se oni pa nikakor nočejo zganiti in ne želijo zajeziti negativne posledice finančnega trga. E, to so pravzaprav tisti, ki jih brani gospod Henan, ki jih e, branijo tudi konzervativci. E, gre za to, da so to finančni mogoci. Mi pa moramo govoriti resnico, pravzaprav moramo opozoriti islančane. Reči moramo, da institucije Evropske unije zagovarjajo neoliberalno politiko, ki je razlog za krizo in da Evropska unija ni prijateljica to vrstnega pristopa. Gospa Andrekejne. Sama sem podprla to rezolucijo in eh, sedaj bi samo rada rekla, da podpiram to, da Evropska unija se začne pogajati z Islandijo za članstvo v Evropski uniji. Nedvomno je Islandija evropska država. Ima pomembno demokratično kulturo in tradicijo človekove pravice, ravno tako zelo dobro razvito gospodarstvo. Mislim, da je napočil čas, da se Evropska unija razširi na tista področja, eh, ki spoštevajo demokratične geografske vrednote in izpolnjujejo vsa merila. Širitev Evropske unije se sedaj ne sme zaključiti, ker obstajajo tudi druge evropske države, ki so na seznamu, recimo balkanske države, potem tudi Hrvaška in morda tudi Ukrajina, Belorusija in Gruzija ne smemo spiljati dejstva, da je širitev Evropske unije najbolj uspešen zunanje političen instrument te institucije, ker smo prišli do popolno preoblikovanega gospodarskega, finančnega in političnega okvira. Zato mislim, da moramo sprožiti ta postopek z Islandijo, naj bo to prva novinka po Lizboni, ki bo vstopila v Evropsko unijo. Gospod Henen. Predsedujoča, res si ne moremo zamisliti, da se bo sploh kdo želel pridružiti Evropski uniji. Doktor Penglo se zdi kot Kassandra. No, Islandijo obiskujem že od leta 92 in videl sem državo, ki se je v tem času preobrazila. Seveda trenutno doživljajo hude čase, ampak nihče si pa ne more predstavljati, kaj vse so dosegli te ljudje, ki so bili še nedavno tega, predvsem kmete in ribiči, sedaj pa so eden od vodilnih gospodarstv sveta. Jaz bom vsekakor podprl državljane Islandije, ne glede na to, kako bodo glasovali, nikakor si pa ne morem predstavljati, da se bodo podvrgli enemu najbolj čudnih parlamentov sveta, da bodo svoje oceane podvrgli tej skupini in da se bojo podredili. Njihov najnovejši roman se imenuje Neodvisni ljudje in Islanci zelo cenijo svojo neodvisnost in razen, če jih nisem popolnoma narobe ocenil, potem ne bojo um, od se odrekli te neodvisnosti, ampak bojo glasovali proti. Äänestin resoluution puolesta. Ja, minusta... Gospa Jette Meiki. Mislim, da je odlično, da je komisija tako hitro napredovala pri teh pogajanjih oziroma pri začetkom pristopnih pogajanj. Državljanstvo Islandije bi okrepila sodelovanje na arktičnem področju in pa njen pomen v Evropski uniji Islandije bi se tudi okrepil. Seveda bo Islandija samo odločila o tem, ali bo pristopila ali ne, to je ena najstarejših demokracij. Seveda pa bojo pri pogajanjih težave pri kmetijstvu, regionalni politiki in pa kitolov. Kitolov in pa prodaja izdelkov od kitov tujcem. To je nekaj, o čemer bi morala tudi razmišljati Evropska unija, kako bo nadaljevala pri pogajanjih. Hvala. Hvala lepa, s tem smo zaključili obrazložitve glasov in prekinjamo do treh. Hvala.